glasovanje bo potekalo na eh, naslednjem delnem zasedanju. Prehajamo na naslednjo točko in sicer poročilo gospe Fotega. ESZD dve leti po poročilu EU o strateški komunikaciji proti sovražni propagandi s tretjih strani. Gospa Fotega, hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. V veliko čast mi je, da lahko predstavim ta priporočila eh, svetu in visoki predstavnici podpredsednici dve leti po sprejetju pomembnega poročila o komunikacijski strategiji EU za boj proti sovražni propagandi iz tretjih strani. Sama sem služila kot poročevalka Evropskega parlamenta pri drugih povezanih eh, poročilih. Prvo poročilo je bilo sprejeto novembra 2016. Razdeljeno je bilo v dva dela in tu smo obravnavali ključne akterje ki delujejo proti EU z sovražno propagando predvsem gre za državne akterje, v prvi vrsti Rusko federacijo in pa nedržavne akterje, v prvi vrsti radikalizirane islamistične skupine, kot je ISIS. Tokrat smo se odločili, da to poročilo oziroma priporočila strukturiramo na drugačen način, zahvaljujoč tudi prispevku predstavnikov pomembnejših političnih skupin v parlamentu, smo razdelili poročilo v več poglavi. Najprej oristane 2018, boj proti hibridnemu vojskovanju. Podarjamo tudi pomen preprečevanja cenzure ob hkratnem boju proti sovražni propagandi, dezinformacijam in napačnim informacijam. Prav tako poudarjamo pomen kakovostnega novinarstva, pomen ohranjanja svobode govora in eh, svobode medijev. Prav tako izpostavljamo možnost zakonodajnega ukrepanja, tako na evropski ravni kot na mednarodni ravni. Prav tako na nekaterih točkah izpostavljamo potrebo po uvedbi humanitarnega prava za obvladovanje kibernetskega vojskovanja oziroma informacijske vojne. Poudarjamo tudi vse bolj spreminjajoče se vzorce ravnanj teh akterjev, kar zadeva radikalizirane organizacije, ugotavljamo, da namesto zelo popularnih spletnih strani, ki so prispevale k radikalizaciji mladih, sedaj ugotavljamo, da se uporabljajo sistemi za izmenjavo sporočil, šifrirani sistemi za izmenjavo sporočil, ki so vse bolj razširjeni. Evropske institucije, institucije in organizacije s sedežem v EU in tudi civilno-družbene organizacije so omenjene tudi v uvodnih navedbah omenim naj kodeks eh, ravnanja v boju proti dezinformacijam, kakor tudi čez atlantsko sodelovanje in sodelovanje z enakomislečimi državami ter eh, institucijami, kot je Čezatlantska komisija, ki obravnava to tematiko. V drugem delu tega poročila pa obravnavamo tudi См————================================================================См vrste dezinformacij in eh, sovražne propagande. V tretjem delu pa smo se posvetili metodam varovanja naših eh, volitev. Letošnje leto, leto 2019, je namreč leto, katerem bo potekalo 29 eh, različnih eh, volitev v članicah EU, vključno tudi z evropskimi volitvami, ki ne bi potekale maja. No in po izkušnjah z omešavanjem Ruske federacije v volitve ter v referendume v EU in drugod, menim, da moramo še okrepiti našo odpornost proti tovrstnemu ravnanju. Izpostavljamo tudi vlogo komunikacijske strategije za vzhod in pa tudi dve drugi namenski skupini in sicer za Zahodni Balkan in Bližnji vzhod, Severno Afriko in Persijski zaliv. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj v imenu podpredsednice komisije, visoke predstavnice, besedo dobi komisar Mimica. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, da ste si vzeli čas za razpravo o izzivu napačnih informacij in tujega posredovanja. To je vedno bolj preč problem, zlasti zaradi prihajajočih evropskih volitev v Evropski parlament. Hvala poročevalki gospe Fotiga, da je pripravila poročilo oziroma priporočilo, ki prihaja ob tako pravem času. Zajema logiko in predstavitev možnosti, ki jih imamo v luči predlogov podanih Evropskemu svetu. Odziv na te hibridne grožnje bi moral biti skupen. Mi si prizadevamo narediti, kar lahko, kar je v naši moči, ampak države članice morajo stopiti skupaj. Tako kot je nakazal Evropski svet v svojih sklepih. Svoboda govora in izražanja in medijski pluralizem je pomemben v odpornih demokratičnih družbah. Vseeno pa se moramo odzvati na izziv, ki ga predstavljajo napačne informacije. To je v duhu tega, kako smo pripravili naš akcijski načrt. Poročilo poziva Evropske institucije naj zagotovijo, da bodo strateške komunikacije Evropske unije postale stvar, ki bo prednostne narave na dnevnem redu naših institucij, zato da se bomo lahko borili proti napačnim informacijam. Lahko vam zagotovim, da se to že dogaja, ampak to je dolgoročen podjem, ki bo trajal dlje kot volitve v Evropski parlament. Seveda pa se srečujemo tudi z ovirami naprimer proračunske omejitve. Povečujemo število zaposlenih na področju strateških komunikacij. Imamo tri delovne skupine in ti naj bi se prizadevali za dvigovanje ravni ozaveščenosti o vplivih dezinformacij in, izboljš, in kako bi izboljšali način komuniciranja o naših politikah. Naslednji teden bomo sprožili sistem za hitro obveščanje. Na ta način bodo države članice lažje izmenjavale najboljše prakse in informacije pri boju proti dezinformacijam. Na ta način bomo dvignili raven ozaveščenosti o trenutnem stanju v času pred evropskimi volitvami in tudi odzivali se bomo hitreje, kadar bo to potrebno. Povečali bomo tudi odpornost naše družbe. Cenim, da ste pozitivno ocenili delo, ki so ga pripravile in opravile delovne skupine pri naših sporočilih, pri komunikacijah v zvezi z napačnimi informacijami. Delovna skupina East Stratcom je opravila pionirsko delo. Pripravila je cel katalog, več kot 5000 primerov napačnih informacij, ki so prišle iz ruskih virov. Žal je, se bo število verjetno še povečevalo, saj problem ne bo prav kmalo odpravljen. Naša skupna obveznost je, da ne dovolimo tujega poseganja. Kako lahko to naredimo? Lahko dvignemo raven ozaveščenosti, lahko sodelujemo z organizacijami civilne družbe in spletnimi platformami in socialnimi mediji. Naša služba deluje, sodeluje s parlamentom in službami komisije. Akcijski načrt bo seveda spoštoval različne nacionalne pristope in svobodo medijev in izražanja kot vodilne načela našega delovanja. Krepimo sodelovanje pri boju proti poseganju iz tujin z našimi mednarodnimi partnerji kot je NATO in skupina G7. Naše sodelovanje z NATO že zdaj zajema izmenjavo in deljenje poročil o oceni, zato da bi vzpostavili usklajene aktivnosti in vaje. Poleg tega bi morali izpostaviti boljši partnerski odnos z našimi sosedami za spodbujanje evropske agende. Spodbujati bi morali pozitivna sporočila v naši soseščini. To je ključnega pomena za to, da naslovimo problem napačnih informacij kulturna diplomacija, tesno sodelovanje med državami članicami in našimi misijami in delegacijami Evropske unije so pomembna in močna orodja za spodbujanje pozitivnega ugleda Evropske unije v svetu. Glavni proti strup, če lahko tako rečem, proti dezinformacijam na eni strani je, da spodbujamo zdravo medijsko okolje in po drugi plati, da razširjamo novice o pozitivnih učinkih evropskih politik. Naši državljani imajo pravico sprejemati odločitve na pravih novicah, na resničnih novicah, ne na dezinformacijah in lažnih novicah. Imajo pravico do kakovostnih informacij. Gre za kakovost naše demokracije in za kakovost naše unije. Hvala lepa. Dziękuję bardzo. Teraz e, poproszę za... Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine ELS besedo dobi gospa Manesko. Izvolite, minuta in pol. Mulțumesc. Vreau mai întâi să o felicit pe, pe doamna Fotig. Hvala lepa. Najprej želim čestitati gospe Fatige za odlično poročilo, ki prihaja res v pravem času. Pred nami je besedilo, ki priznava obstoj sovražne propagande in tovrstnih kampanj, kar zahteva proaktivno ravnanje držav članic. Odzvati se moramo na to, ko gre za vohunjenje tretjih držav. Ne na zadnje, pa moramo imeti zagotovljena tudi ustrezna finančna sredstva za skupino East Stratcom. Evropska unija mora nadaljevati s prizadevanji v tem, v tej smeri. Prizadevati si moramo za doseganje strateških ciljev in zdaj ne govorimo toliko o tem, da gre za laži, ampak bolj za to, da bodo naši državljani znali razpoznati novice, ki so lažne. Evropska unija potrebuje hitro in pozorno delovanje in sodelovanje z NATO in skupino G7. Če ne bomo delovali, bomo s tem ogrozili 500 milijonov naših državljanov in ogrozili nadaljne delovanje Evropske unije. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine SD, gospod Freund, dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Čez nekaj več kot dva meseca, dame in gospode, bo v, v Evropi zopet volitve. In kot pri Brexitu, kot pri volitvah ameriškega predsednika, kot pri volitvah francoskega predsednika, se soočamo z velikimi izzivi. Namreč na internetu in še posebej na družbenih omrežjih vodimo boj proti dezinformacijam in propagando. In številni uporabniki bodo težko razlikovali dejstva od eh, izmišljotin, resnico od eh, laži. In zato menim, da Evropska služba za znanje delovanje potrebuje poseben oddelek, ki se bo ukvarjal ravno s to grožnjo. No, menim, da gre tu lahko le za prve korake v tej smeri. Problem, ki ga vidim, je namreč v tem, da tehnološki napredek vedno prehiteva proti ukrepe. Dejstvo je, da se še vedno z orodji od predvčerajšnjim borimo proti včerajšnjim ležem. Dejstvo je, da se moramo predvsem zaverjati, kaj nas čaka, kaj je morda že na trgu. Namreč ljudem se v usta polaga besede, ki jih nikoli niso izrekli celo video posnetke se uspešno ponareja. Zato mi dovolite, da na koncu izrazim še zahvalo vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Tokrat sem zadnjikrat sodeloval kot poročevalec v eh, senci. Ne bom se več potegoval za sledeč v Evropskem parlamentu na naslednjih eh, volitvah. Z veseljem sem sodeloval pri izgradnji Evrope in upam, da ta proces izgleda. Eh, ne bo zdaj zamrl zaradi nacionalističnih eh, ali drugih eh, gibanj. Le Evropa, ki bo močna, demokratična, združena, se bo lahko soočila z velikimi izzivi prihodnosti. Hvala lepa. V imenu skupine EKR besedo dobi gospod Črnecki. Izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovane dame in gospodje, čestitke gospe Ani Fotigi za to poročilo, zelo pomembno poročilo, kajti dejstvo je, da smo na frontni črti. In na fronti je vedno tako, da kibernetski prostor, mediji predstavljajo inštrumente, ki se izkoriščajo proti Evropi, proti evropski svobodi in to strani konkretnih tretjih držav, ki mislim, da jih je smiselno tu poimenovati z imenom. Politično življenje ponuja priložnosti za napad s tovrstnimi inštrumenti. Namreč čakajo nas evropske volitve, to je ena takšna priložnost. V teku je Brexit, tudi to je takšna priložnost. Tu so tudi druge situacije, ki vemo, da jih bodo naši sovražniki, sovražniki svobode, izkoriščali. Mhm. celo vzhodno partnerstvo je za številne naše vzhodne sosede velik problem, celo za sosede naše države. Hvala lepa, zdaj pa v imenu skupine ALDE, gospod Avštrevičius, izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Zadnje čase dobivamo vedno manj verificirane in preverjene informacije. Veliko držav članic pa zanika obstoj propagande in lažnih informacij. Namesto tega bi jih morali analizirati in preučiti. Proaktivni bi morali biti v našem pristopu, zato da bi se lahko spopadli s tem. Razčleniti moramo obstoječi trg lažnih novic in obstoječe propagande Evropske unije, ki jo spodbujajo viri tako od znotraj kot od zunaj Evropske unije. Obstaja več vrst terorizma, od vojaških do grožen za socialno varnost. In to je grožnja javnemu redu in lahko ogrozi življenje naše družbe. Informacije o terorizmu so neposredno povezane s hibridnim vojskovanjem in to napada misli naših ljudi. Zato, da se ne bi škrati in troli še nadalje, borili med seboj, moramo premustiti pomankanje regionalnega stogovnega znanja. Speti moramo nujne, hitre rešitve, zagotoviti finančna sredstva za skupino Istretkom in jo ustrezno organizirati. Hvala. Hvala lepa v imenu skupine zelenih besedo dobi gospa Rebeka Harms. Pri prvem poročilu Fotiga se poročevalci niso mogli strinjati. Eh, naša stališča pa so se uskladila v razpravah o drugem poročilu. Tudi zato, ker so se informacije o lažnih kampanjah in lažnih novicah v naših državah razširile. Država, s katero se moramo ob tem največ ukvarjati, je Rusija. Ni samo Ukrajina postala bojno polje, ampak Kremlin vedno bolj usmerja svoja prizadevanja v to, da bi državljane evropskih držav naščuval proti njihovim vladam, proti migrantom. Vplivali pa so tudi na kampanjo med Brexitom. Oddelek za strateško komunikacijo bi moral po našem mnenju uh, okrepiti. V ta oddelek spada več strokovnjakov, več sredstev. Uh, Prav tako pa bi morala ta enota sodelovati z pristojnimi organi v državah članicah, v to pa je vklju, treba vključiti tudi obveščevalne službe in NATO. Vendar pa ne smemo pozabiti na točko 1a. Neodvisni svobodni mediji, pluralizem v demokratičnih družbah, to je alfa in omega, če se želimo boriti proti tovrstni propagandi in ščuvanju. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine Gue NGL, gospod eh, Kovšo Permoj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dve leti je že minilo od prve predstavitve takšnega poročila, ampak sedaj slišimo iste argumente, iste obtožbe, um, še vedno ista kratkovidnost, ko govorimo o politiki dobrega sosedstva z Rusijo. In pa isti način, da bi, notranje, da bi za notranje politične procese tukaj v Evropski uniji okrivili tretje države, eh, ne pa naše neoliberalne politike. Poleg tega to poročilo vsebuje še omembo islamske države. Ehm, to pravzaprav samo še slabša naše odnose z Rusijo, saj jo primerjamo z teroristično skupino, ki jo kot takšno priznava tudi OZN. Um, ehm, morali bi zagotoviti neodvisnost novinarjev, ampak kako naj to omogočimo, te, če mediji dobivajo sredstva Evropske unije? Um, Pravzaprav uh, si, smo tukaj sami uh, zaslužimo nekaj kritike. Grazie, predsednik. V imenu skupine EFTD, gospod Kastalo, hvala lepa. Prez dvoma je hibridna nevarnost, še posebej, ker zadeva dezinformacijo, vse bolj strateškega pomena za našo družbo, še posebej zdaj, ko so nove tehnologije postale še bolj intenzivne, še hitrejše in eh, to vrsti napadi so sedaj postali globalni, med sebojno zelo povezani. Zato se sprašujem, ali je poročilo, o katerem bomo glasovali, poročilo, ki bo resnično pomagalo našim državljanom obraniti se pred eh, morebitnimi sovražnimi eh, napadi iz tretjih eh, strani, tudi držav ali terorističnih skupin. Morda potrebujemo nekoliko drugačen pristop, eh, tudi jasen seznam držav, ki so aktivni na tem področju. Imamo države, ki pogosto uporabljajo tako imenovane proksi, strežnite, strežnike. Potrebujemo holističen pristop, ne da se zgolj osredotočamo na geografska območja, in uporabljamo eh, nedorečeno terminologijo. To so, po mojem mnenju, izzivi, s katerimi se moramo soočiti, ampak teh tu ne omenjamo, kaj ti ukrepi, ki se predlagajo, so zgolj parcialni in, po mojem mnenju, tudi neučinkoviti. Hvala lepa. V imenu skupine ENF, gospod Schaffhauser. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Fotiga, v bistvu tu ne obravnavate resnično strateške komunikacije, temveč predlagate prisilne ukrepe za boj proti nedefinirani propagandi, ki naj bi izhajala iz držav, ki so sovražne EU. Sledite isti konspirativni, e, upal bi se celo trditi, boljševistični logiki kot poročilo Kalnjete. Za vsakim nestrinjanjem vidite neko tujo uh, roko, ki posega po evropskem projektu. Uh, Brexit je Putin, rumeni opeči so Moskva. Eh, nezadovoljstvo v Varšavi, Rusija. Mislim, da je potrebno prisluhniti ljudstvu, ki se dviguje povsod po Evropi. Gre kot za staro komunistično metodo. Vsak, ki nasprotuje, je naš sovražnik. Janes Pavel II, si, ki prihaja iz vaše države, si je želel sodelovanja eh, z Rusijo, eh, boj proti večpolarnemu svetu. Vi pa sedaj Evropi jemljete njeno rusko dušo in njeno dušo pika. Hvala lepa. Vprašanje v postopku modrega kartona. Ga sprejmete. Izvolite, gospod Tarant hvala predsedujoči gospod schaffhauser ali se strinjate da če primerjamo gospo kalnjete s stalinizmom in podobno da je to nekoliko neprimerno kajti kolikor vem je bila rojena v sibirskem gulagu to je konec vprašanja lahko odgovorite Prosim, odpovedi. Že, že. Odgovor. Imel sem priložnost včeraj pogovoriti se z gospod Kaljnete o njegovi, o njeni izkušnji v Gulagu. Žal me ni poslušala med tem, ko sem govoril in dejal sem ji, da je, kar zadeva Rusijo, potrebno ukrepati ne le čustveno, ampak da je potrebno tudi uklopiti razum pri analizi situacije. Dejal bi celo, da lahko rečem, da sem se boril proti komunizmu in da se je 8. september 1989 zgodil tu v Strasburu, kjer smo združili vse protikomunistične sile pred padcem zida. Hvala lepa. Sedaj prehajamo k nadaljevanju razprave in sicer gospod Fontulis, ena minuta. Hvala lepa. No, poglejmo resnici v oči propaganda ni vaš problem, gospod in gospodje. Evropska unija je tista, ki pošilja propagandna sporočila svojim državljanom v največji meri. Tisto, kar je v vašem interesu. Financiramo na tisoče nevladnih organizacij, ki izvajajo propagando v različne smeri. Glede vaših ključnih vrednot, in ne to, ne, da bi vprašali državljane, ali se s tem strinjajo. Naši državljani ne znajo sami oceniti, ali so informacije resnične ali lažne, saj vi usiljujete vaše poglede našim državljanom. Kako dobro pa bodo obveščeni državljani, je odvisno tudi od nas. Hvala. Hvala lepa, sedaj gospa Kalnjete, ena minuta. There... Hvala, gospod predsedujoči. Če lahko ponovimo oziroma ponavljamo, eno priporočilo je to, da naj čimprej delovno skupino istred.com spremenimo v polno delujočo delovno skupino z ustreznimi viri, tako finančnimi, kot kar zadeva zaposlene to bo pripomoglo k krepitvi demokracije in tudi demokratičnim medijem v, oziroma demokratizaciji medijev v Rusiji. Vse politične stranke morajo biti transparentne in pregledno prikazati, katere stranke se financirajo iz ruskih virov in tudi strani globalnih mega podjetij. To je v interesu nas vseh. Hvala. Propaganda proti Evropski uniji ne govori samo o desničarskih evroskeptikih, ki želijo uničiti evropski mirovni projekt. Ko sem sama pripravljala poročilo leta 2016, sem videla, da gre pri tem pojavu bolj za Rusijo, ki nima enakih vrednot kot Evropska unija. Agenti Vladimirja Putina lahko močno vplivajo na evropske volitve, zato moramo biti proaktivni tehnološka podjetja morajo več vlagati v orodja za prepoznavanje lažnih novic, za to, da odstranijo bote z interneta. Večjo raven ozaveščenosti moramo zagotoviti tudi na politični ravni. Francoski desničarski politik je tukaj v Evropskem parlamentu dal službo, Putinovemu skrbniku. In na ta način se širi sovražna propaganda. Ne pozabimo na tisto, ki se je širila v času Brexita. Ne smemo dovoliti to vrstnega poseganja. Hvala. Eh. Hvala, prosim, če se držite predvidnega časa. Naslednji za eno minuto, gospod Preda. Kaj eh, se kontrakarezi propaganda, treba se inceleči. Hvala. Zato, da se spopadamo s propagando, moramo poznati mehanizme za to. Ti pa so lahko različni od države do države. Naprimer v Romuniji je nekdani socialistični premije širil informacije s pomočjo vojaškega poročnika. Sedanja vlaga, vlada pošilja lažne novice v medije glede Evropskega parlamenta. Pravi, da mehanizem za sodelovanje in pomoč temelji na napačnih informacijah. Tu gre za čisto manipulacijo. Nekdani kolega, oziroma kolegica gospod Dončila, se prav tako pojavlja v medijih. Kar nekaj politikov je obtoženih korupcije, vendar pa prihaja do manipulacije informacij o pravni državi. Pri nas se moramo boriti proti temu. Hvala. Hvala, naslednji gospod Picula, ena minuta. Skandal Cambridge Analytica jasno potvrđuje. Škandal Cambridge Analytica jasno kaže na to, da to lahko vpliva tudi na izide evropskih volitev. Tudi Brexit kaže na to. Lažne informacije so vplivali na izid. Kar pa zadeva prihajajoče evropske volitve, ne smemo zanemariti in pozabiti ter podcenjevati ruskih virov in vplivov. Prav nasprotno. Hibridno vojskovanje se kaže tudi pri nas. Sumimo tudi na poskus enega od državnih udarov. Lažna propaganda prihaja tudi iz Zahoda in z, bližnjo, z bližnjega vzhoda. Cilj pa je vsem isti - šibitev evropskih institucij. Podpiramo priporočila v tem poročilu. Državljani morajo sprejemati inform, odločitve na podlagi resničnih in dobrih informacij. Hvala. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu pana Kowaczewa. Hvala lepa, gospod Kovačev. Thank you very much, uh, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. Priča smo hibridnemu vojskovanju in Vedeti moramo, da ukrepi, ki jih imamo vzpostavljene, niso dovolj. Podpiram skupino eaststrat.com, ki naj postane polno delujoč oddelek oziroma delovna skupina, kar pa v ta namen pa potrebuje ustrezna finančna sredstva in ustrezno zastopanost zaposlenih. Za Slišali smo predlog za strukturo, ki lahko spodbuja raziskovalno novinarstvo in s tem boj proti propagandi. Podpreti moramo vse strukture, ki se ukvarjajo z bojem proti lažnim novicam. Evropska unija ni sveta krava moramo biti kritični, to je res, ampak ne smemo dovoliti tretjim državam, da vodijo pri tem. Hvala lepa, gospod Galer, ena minuta. Hvala. Kolegu Eugenu Freundu želim, eh, sem želel sporočiti, da se popolnoma strinjam z njegovim govorom, ampak nažalost je odšel. Me je pa čudilo, da v dveh minutah ni izgovoril besede Rusija. To je morda a, avstrijska navada, ampak to nikomor ne koristi. Jaz pa bom prešel k bistvu. Rusija želi destabilizirati Evropsko unijo, želi o, šibiti državljana in vsa orodja so pri tem primerna. Rusija sedaj več nima lastne ideologije, kot je bilo v Sovjetski zvezi. In vsi v vseh državah članicah se moramo zavedati, kaj se dogaja. Treba je okrepiti odpornost naših državljanov. E, tam, kjer gre za tuja sredstva, moramo sprejeti ustrezno zakonodajo in potrebujemo izmenjavo informacij med pristojnimi organi. Evropska unija bi lahko tukaj v igrala vlogo koordinatorke. Želel bi si, da bi se enota s Stratkom okrepila in da bi vanjo prišli strokovnjaki iz držav članic. Hvala, nastavili na sezname gospod Dražel, vendar ga ne vidim v dvorani, zato bi se dobil gospod Kukan, ena minuta. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Evropa se sooča s hudo grožnjo za našo demokracijo. In to, tu gre za možnost, da se borimo proti lažnim novicam. Propaganda tretjih držav postaja vedno težja. Na nacionalni ravni moramo prav tako se boriti proti taki propagandi in kibernetskim napadom. Bolj aktivni moramo biti na naših mejah, sodelovati bolj s sosedami, kar pomeni, da potrebujemo regionalno osredotočenost in več dialoga o temah Evropske unije. Podpiram okrepitev struktur, ki jih že imamo na voljo, naprimer delegacije Evropske unije v tretjih državah. Tudi te moramo izkoristiti evropskih parlamentarnih volitvah mora biti pravičnost in boljše sporočanje naših vrednot v ospredju. Drugače naša demokracija ne bo preživela tega zunanjega pritiska. Hvala. Hvala lepa. Naslednji gospod Kelam, izvolite. Predsednica, iz Stockholma. East Stratcom je zagotovil odlične rezultate. Pripravijo se znam več kot 5000 dogodkov in novic, ki so prišle iz Kremljena, Kremlja. Zato jim je treba zagotoviti ustrezna finančna sredstva in ustrezne zaposlene. Namreč še vedno zaostajajo pri izvajanju svojih nalog. East Stratcom pokriva tudi Zahodni Balkan. Akcijski načrt Evropske unije mora izboljšati zmogljivosti, izboljšati sodelovanje in boljše sodelovanje z zasebnim sektorjem, ne samo med institucijami Evropske unije in ne nazadnje zagotoviti mora tudi ustrezne vire in sredstva, kar ni majhna naloga. Naloga komisije pa je, da usklajuje dejavnosti v tej evropski mreži. Hvala. Hvala lepa, gospod Štetina. Sprava, pani Fotigi. Ob... Hvala lepa. Poročilo, gospod Fotiga, zajema priporočila svetu In namen tega je boj proti propagandi iz tretjih držav. V točki H pa imamo eno od pomembnejših zadev v tem poročilu, namreč propagando strani Rusije. Spomnimo se poročila o novih oblikah vojskovanja. In v enem teh poročil je pisalo, da so besede verjetno močnejše in učinkovitejše kot orožje. In laži so postale ospredje politike Kremlja. Kremlja. Ne znamo več reči Bobu Bob. Evropska unija tega ne zna več. Rusija ni naš zaveznik, je naš sovražnik. Hvala. Hvala lepa, gospe Andrikjene. Ne vidim v dvorani, zato besedo ljubi gospa Šujica. Izvolite. Hvala vam lepa, gospod. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsekakor me skrbijo te dezinformacije in lažne novice, ki jih je vedno več v Evropski uniji in ki prihajajo strani tretjih držav. To poročilo kar najbolj podpiram, ker je to res zaskrbljujoče. Usklajeno se moramo boriti proti tovrstnim lažnim informacijam. Ta boj mora potekati na nacionalni ravni, ampak glede na to, da je internet eh, čezmejen, si moramo tudi izmenjevati najboljše prakse in informacije. Podpiram tudi stališče, ki kaže, da je ruska propaganda zelo negativna in je zagotovo vplivala na referendum v Veliki Britaniji. In danes čutimo posledice tega referenduma, ne samo mi, ampak tudi Britanci. Vsekakor potrebujemo močan boj proti lažnim novicam in preprečevanje umešavanja tretjih strani v evropske parlamentarne volitve. Hvala. Teraz pan Zdrojevski, bardzo proszę. Gospod Zdrojevski, ena minuta. Na začetku tega mandata sem izpostavljal, da hibridni konflikti, hibridna vojna zahteva tudi hibridno odgovor, hibridno reakcijo. Kar zadeva sestavine tega ustreznega odgovora, gre za boj proti propagandi, proti dezinformaciji, pa tudi varnost v kibernetskem prostoru, ustrezno izobraževanje in usposabljanje in pa tudi sodelovanje, to, kar v poročilu omenjamo kot strateškost. Na nek način mm, moram reči, da to poročilo, o katerem danes to govorimo, na katerega se sklicujemo, da je 2016, pa tudi letošnje poročilo, ni pobuda komisije, temveč je pobuda predsednice odbora za obrambo in varnost. Evropski poslanci na področju kibernetske varnosti, na področju boja proti dezinformaciji in propagandi stojijo na frontni črti in so v ospredju. In to ni dober signal, kajti to kaže, da se komisija prepozno odziva na signale eh, področju varnosti. Teh priporočil, skoraj da 40 jih je, so, ta priporočila so dobro oblikovana, dobro spisana, prihajajo v pravem trenutku. Zato je pomembno, da naš odziv na ta priporočila ne bo prepozen. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na prosto razpravo. Besedo dobi gospod eh, Ronžel, ki se je vrnil v dvorano. Izvolite, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, opravičujem se, ampak uh, sestal sem se z gospodom Barnijem. Lahko si predstavljate, da je on v tem času zelo zaposlen, no, zato sem zamudil. Želel bi poudariti naslednje. Propaganda katere cilj je zavajati ljudi. In lažne novice so predvsem plot dela tretjih držav. Tukaj je treba odločno ukrepati in blokirati vse možnosti za to, da bi tretje države pri nas uveljavljale strateške koristi. Ne smemo dopustiti, da bi tretje države vplivale na naše razprave in na naše referendume. Zato se mi zdi predlog komisije o boju proti to vrstnim širjenju lažnim, lažnih informacij ustrezen. Hvala lepa. Gospa Tomašič, ena minuta. Hvala lepa, gospodine predsedavajući hibridno ratovanje nije novitet. Hvala lepa, predsedujoči. Hibridno vojskovanje ni nekaj novega, ampak so internet in novi kanali informacijske tehnologije odprli nove poti. Po drugi strani pa je zaupanje naših državljanov na zgodovinsko naj zelo nizki ravni, kar pomeni, da to vpliva tudi to, da obstaja veliko manevrskega prostora za vpliv na javno mnenje. Želim podpreti poročilo, gospod Fatiga. V razviti demokraciji bi morali biti sicer jasno, da obstajajo tudi upravičene kritike na račun Evropske unije, vendar pa ne smemo vsake kritike razumeti kot sovražno dejanje. Ne smemo vsake kritike pripisati zunanjim vplivom in vplivom iz tretjih držav ampak je treba zagotavljati rezultate, ki bodo v skladu z zahtevami državljanov. Hvala. Eh, Najlepša hvala, gospod Epitideos. Minuta. Ena minuta. Čengoje, panje predsedovodnica. Hvala lepa. Naše našo dobo zaznamujejo različne oblike propagande. Ta propaganda se lahko izraža na različne načine, lahko manipuliramo resnico, lahko zavajamo. V demokratični, vsaki demokratični družbi se je treba spopriti s problemom propagande. Treba je javnosti predstaviti resnico, ne pa da kritiziramo vlade, preganjamo novinarje in uh, razkrivamo škandale. Morali bi se osredotočiti na potrebo po nepristranskih informacijah. Potrebujemo delujoč eh, radio-televizijski sistem, ki mora biti svoboden, operativen, ampak nažalost v državi, kot je Grčija, to ni zagotovljeno. Državna televizija je zgolj orodje vladajoče stranke do te mere, da članom moje stranke sploh ne dovoljujejo, da bi sodelovali v razpravah na javni televiziji, čeprav smo tretja največja stranka. To ni primerno. Dziękuję panu bardzo. Pa... Najlepša hvala. Gospa Luhonen Lerner, ena minuta. Hvala lepa. Ehm, v vseh tradicionalnih medijih eh, se širijo tudi informacije, laže informacije, ki lahko škodijo demokraciji. Treba je zagotoviti, da bodo ljudje pravilno obveščeni za to, da bodo lahko odgovorno glasovali na volitvah. Tudi Facebook in pa druga Družbena omrežja imajo pomembno vlogo, lahko identificirajo lažne novice in jih odstranijo. In to kar najhitreje, še preden bi se te lažne novice lahko preveč razširile. Spletni forumi morajo razkriti tudi to, kdo se skriva za oglaševanjem. Potem treba je ostraniti na milijone lažnih računov uporabnikov. Zaradi tehnoloških sprememb, zaradi tehnološkega napredka je danes enostavne kot kadarkoli prej eh, širiti lažne novice. Proti lažnim novicam pa se moramo boriti tudi z izobraževanjem, ključnega pomena pa je tudi medijska pismenost. Parco, Najlepša hvala. Sedaj besedo dobi kolega Marijas, izvolite. Ker je projedre, se zitume dojgati in para. Gospod predsedujoči, razpravljamo o lažnih informacijah, o propagandah, o lažnih novicah. Pravzaprav je bil Evropski parlament tisti, ki je dal eh, podjetjem določena pooblastila. Ta podjetja so potem eh, pripravila javno mnenjske raziskave in to je potem vplivalo na izid evropskih volitev. Ta podjetja so potem eh, sporočala o tem, kdo bo izvoljen in kdo ne. Tudi to je propaganda, tudi to so lažne novice. Pravzaprav gre za propagando proti določenim evropskim poslancem. In takšno propagando je treba obsoditi. Ampak to je propaganda, ki izvira prav iz Evropskega parlamenta. Tudi v zvezi s tem bi morali zauzeti stališče. Treba je reči ne lažnim novicam. Ne moremo dovoljevati tega, da določena javnomnenska eh, podjetja oziroma raziskave pravijo, da ta ali oni poslanec ne bo izvoljen. To je nespremljivo. Hvala lepa za to zelo ta zelo strasten eh, nastop. Naslednji gospod Karski. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Veliko govora je bilo o tem, da imamo opravka z lažnimi informacijami, ki jih posredujejo klasični, kakor tudi elektronski mediji. Veliko je tudi to vrstnih zadev tu v naši državi v našem parlamentu. Gospod eh, Schaffhauser, naprimer, eh, je tu izkoristil besede Janeza Pavla II. Tu smo ljudje, ki delujemo v skladu z njegovimi nauki in izvršujemo njegov program. On pa je dejal, da mi delujemo v nasprotju. Eh, to je situacija, ki jo imamo, to je resnično slabo in to mislim, da je vredno vsake obsodbe. Oseba, ki se ukvarja s to problematiko, postopa v skladu z naukom Janeza Pavla II. In eh, pripričan sem, da bo nedvomno to, kar je dejal gospod Schaffhauser, predstavljeno v nekaterih državah celo kot eh, glavna vsebina razprave v Evropskem parlamentu danes. In tudi to kaže na to, kako poteka dezinformiranje, kako Eh, se tudi tu v tej dvorani soočamo z očitnimi neresnicami, ampak tudi onkraj te dvorane se to lahko predstavlja kot nekaj popolnoma drugačnega, kot eh, bistvo današnje razprave. Hvala lepa, žal ste presegli predviden čas. Zdaj pa v zaključek naše razprave besedo dajem gospodu komisarju, podpredsedniku gospodu Memici. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. To je bila zelo uporabna izmenjava stališč, zahvaljujem se poročevalki Fotigi in pa vsem ostalim za njihove prispevke. Na podlagi te razprave ugotavljam, da si vsi želimo spopasti se z izzivom lažnih informacij in tujega vmešavanja, predvsem v luči evropskih volitev. Ta razprava je bila dobra priložnost za to, da okrepimo osveščenost glede teme. Sam bi želel uh, zaključiti s tem, da povem, kako hvaležen sem parlamentu za njegov angažma na tem področju. Hvala. Hvala lepa in za konec še poročevalka gospa Fotega. Hvala lepa gospod predsedujoči, hvala lepa gospod komisar. Lažne informacije zastrupljajo glave in uh, vest ljudi. Najboljši uh, primer tega so bile obtožbe, ki so bile napirjene proti osebam, kot sem sama in pa Sandra Kalinete. Putin je tisti, ki nadaljuje politiko Stalina, ne pa mi. No in tudi on sam to rad pove. Vemo pa, da imamo v tej dvorani velike oboževalce predsednika. Putina. Skratka, želim se zahvaliti vsem poročevalcem v senci, njihov prispevek je bil odličen. So pa potrebne poglobljene razprave o tej temi v vsaki politični skupini. No, ta končni rezultat eh, bo pomembno prispeval k delu evropskih institucij pri boju proti sovražni propagandi. Želela bi se zahvaliti predvsem Charlesu Tenoku, ki mi je pomagal v težkem obdobju priprav eh, za to poročilo, ko sem imela hude zdravstvene težave. Hvala lepa vsem. Najlepša hvala, s tem zaključujemo razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri. Tako sedaj pa